liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, zelo me veseli, da lahko danes pozdravim 150 šolark in šolarjev, eh, ki eh, sodelujejo pri prireditvi Euronest eh, skola 2013. Prisrčno dobrodošli. 2 tage lang haben die jungen Dva dneva eh, so šolari iz držav članice Evropske unije, pa tudi iz Azerbajdžana, Gruzije, Ukrajine in tako naprej eh, tukaj v Evropskem parlamentu razpravljali o ključnih temah vzhodnega partnerstva. Mladi sodelujejo pri eh, demokratičnem eh, procesu, razpravljali so o številnih eh, temah in najlepša hvala, da ste sodelovali na eh, tem zasedanju. Zahvaljujem se vam za živahne razprave, o katerih so nam poročali. Najlepša hvala, slišali smo, da je bilo v razpravi slišati veliko navdušenja in da ste izkazali veliko goričnost. Hvala lepa in veliko uspeha pri vaši življenjski poti. Sedaj pa ponovno pričenjamo eh, zasedanje Evropskega eh, parlamenta, ki smo ga zaključili 24. oktobra in za eh, besedo je prosil gospod Stija. Izvolite. Gospod predsednik danes zjutraj je na sto tisoče eh, ljudi eh, počastilo spomin na napad na Vukovar. Sprehodili so se od bolnišnice do eh, največjega množičnega grobišča v Evropi. Prvič obhajamo ta dogodek eh, v Vukovarju, odkar, eh, je, odkar je Hrvaška v Evropski uniji. Zato se je manjša skupina obiskovalcev eh, danes odpravila celo sem do Strasburga in sedijo z nami tukaj v dvorani. Mislim, da bi morali počastiti spomin na žrtve v Vukovarju in eh, mislim, da se bi morali zahvaliti tudi vsem tistim, ki so poskrbeli za to, da danes eh, živimo v mirni in združeni Evropi. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Stija, za to sporočilo. Zapisnik sestanek eh, z dne 24. oktobra ste prejeli, ima kdo kakšno pripombo, ne, potem je zapisnik sprejet. Sedaj pa prehajamo k sporočilom predsednika. Pristojne oblasti Republike Nemčije so mi sporočile izvolitev Gabriele Štauner.